delali bomo do dveh popovdne, potem pa nadaljujemo spet ob treh in delamo do enajstih zvečer. Zahvaljujem se vsem poslancem, administraciji in tudi tolmačem. Lahko noč vsem skupaj in eh, dobro se spočite oziroma dober tek, če gre še kdo jesti.